Dragi kolegi, pozdravljeni na današnjem srečanju z ekonomsko plat naše konference. Ne bom ponavljal svojih uvodnih pripomb. Tako da kar začnimo s samo vsebino. Pravila poznate, ki so torej pravila ki, za besedo, eh, če želite spregovoriti, poznate. Dve temi imamo danes, obema bomo namenili enako časa, torej obdavčevanje in pa pranje denarja na eni strani, potem bančna unija na drugi strani. Začeli bomo z obdavčevanjem in pa vprašanje preprečevanja pranja denarja. Uh, In to je tudi v našem pristojnem odboru, torej v pristojnem odboru Evropskega parlamenta, eh, posebna prioriteta. Oblikovali smo tudi eh, poseben odbor za preprečevanje denarja, pranja denarja in o tem vam bom tudi poročal kolega, eh, kajti tu gre za kot nek preizkus. Eh, preiskovalni odbor. Eh, marsikaj smo naredili tudi na področju zakonodaje, vključno z večletnim finančnim okvirjem 4 in 5. In sedaj delamo tudi v zvezi z tri, oziroma delamo na trialogih v zvezi z. Uh, krepitvijo organov na področju pranja denarja. To je torej zelo pomembno delo in tudi pri drugih vprašanjih obdavčitve pa še potrebujemo enotnost in tudi tukaj smo zagotovili močna mnenja, predvsem o um, davkih na um, dobiček podjetij in na druga, druge davke. Tukaj se bom ustavil in bom preše predal besedo enemu od mojih so predsedujoči, to je gospod Janku iz romunskega parlamenta. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Dragi kolegi, dragi prijatelji, v veliko čast mi je, da lahko so predsedujem temu zasedanju in ta je kar, naš, naš krok je kar najbolj provokativen. Uh, In dogodki, kot jih gledamo na svetu, se ne bodo modli dogajati, kajti ne zagotavljajo trajnosti in soočamo se z zelo hudimi izzivi. Če želimo predeliti te izzive, so tu trije poglavitni. Prvi je varnost, drugi so podnebne spremembe in tretjič socialna neenakost. Torej, dejansko živimo v zelo kompleksnem sistemu, v zelo zapletenem eh, sistemu in v zelo občutljivem ravnovesju, na katerega vpliva veliko dejavnikov. Večina od njih so cilji ali pa so objektivni, um, objektivne zadeve, kot so uh, razni spori, rasti, cen, rasti cene nafte, um, varstvo okolja. Potem pa je tudi nekaj tem, ki so pa danes na naši mizi. In Rad bi vas pozval, da spremenimo naš pristop in da smo neposredni, pragmatični in zelo realistični pri današnjem delu. Uh, tem pojavu sem, raz, sem razmišljal in se boril proti njemu več kot 20 let in ugotovil, da je tukaj nek paradoks. Torej, ta paradoks pravi, tudi najuspešnejši oziroma čeprav uh, razvoj izgleda uspešen in bolj, ko izgleda uspešen, manj učinkovit. In kako je pri, lahko pride do tega? Sam sem prišel do nekega sklepa, do neke opredelitve in to vam bom predstavil in vas prosim, da o tem razmislite. Gre pa takole. Pranje denarja, golj, davčne goljufije in izogibanje davkom so koordinate, potreb in moralnosti. In v svetu, ko naj bi tudi denar in morala in tako naprej opredeljevali človeka, se morala meče v koš, pranje denarja in pa uh, izogibanje davkom pa se bo vedno bolj uveljavljalo. Poznamo vsi dobro besedilo ki pravijo, da bo šibkim ljudem šlo še slabše, da bodo škodili sebi in drugim. Kako lahko pojasnimo pojave, kot so LuxLeaks, SwissLeaks, panamski dokumenti in drugi, ne da bi analizirali vzroke ali izgubo morale in vrednot naši družbe. Iz prejšnjega srečanja smo se naučili, da se soočamo z številnimi izzivi v zvezi s socialnimi kazalniki, eh, merili zaposlovanja in težavami pri zaposlovanju, finančnimi tveganji in pa pogoj, makroekonomskim pogojevanjem. Ampak nekateri akteri pa obstajajo, ki so znotraj naših družin, ko so multinacionalke, banke, finančni sistemi, finančni svetovalci, ki vsako leto vplivajo in če pogledamo tu naprimer samo multinacionalke, ki, v, pri katerih izginja tudi do 60 milijard, kako nas je potem, kako ne obvladamo vse te izzive? In vabim vas, da se odzovete neposredno na takšno vprašanje. Tu se bom zaustavil. In sem malce bolj, bolj provokativen. In prosim svojega sopredsedujočega, da preda besedo naslednjim govorcem. Hvala lepa za vaše. Uh, informacije sedaj pa predajem Petru Ješku, ki je predsednik posebnega odbora za finančne zločine. Pozdravljeni, dragi kolegi, slišali smo, da se soočamo s številnimi zločini na področju pranja denarja in davčnim goljufijam. To vključujejo številne države in zelo pomembne finančne institucije v Evropski uniji. Posveti, ki smo jih imeli v našem posebnem odboru in misije, ki smo jih izvedli, so vse pokazale um, nepravilnosti, pa tudi sistemske pomakljivosti in pa omejitve trenutne zakonodajnega okvirja za preprečevanje pranja denarja in pa boju proti izogibanju davka in davčnim goljufijam. Delo odbora Ekon in pa našega odbora tukaj želita okrepiti eh, prizadevanja za boj na teh področjih in tudi na zakonodajnem področju. Ko sem sodeloval pri direktivi za preprečevanje eh, pradnja denarja, je bil vedno Evropski parlament tisti, ki je tukaj eh, želil doseči napredek. Številne države članice pa so zavirale. No, določeni napredki so bili doseženi zaradi raznih eh, skandalov razkriti. Potem, kar se tiče izvajanje same direktive za preprečevanje uh, pranja denarja je stanje v nekaterih državljavah kar zaskrbljujoče. Zato se veselim te izmenjave za nacionalnimi parlamenti. Poleg tega je bistveno tudi, da napredujemo na področju digitalnega obdavčevanja, kajti trenutne napravila ne odražajo potreb tudi trenutnih eh, gospodarskih panok, predvsem digitalnih. Poleg tega je poštena obdavčitev eden od eh, pomembnih elementov za to, da bodo koristi vidne čim bolj globalno. Poleg tega pa države članice eh, ne obvladajo situacije in se ne zedinijo za skupno rešitev. Naše srečanje je potekalo v pravem času, kajti naš odbor, posebni odbor bo prihodnji teden sprejel svoje končno poročilo. Zato sem vesel, da je med nami tudi Jepeko Ford, eden od soporočevalcev iz našega odbora, ki bo v kratkem predstavil ključne eh, ugotovitve odbora in pa priporočila na tem področju. Poleg tega z veseljem pozdravljam tudi Valerija Mutarjeja, direktor. Ja, eh, Gidija Taksu, se pravi Generalne direkcije za obdavčitev, ki bo tudi povedal, kakšne so pobude pretekle in prihodne eh, komisije na tem področju. Torej, generalni direktor, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa sopredsedujoča, gospe in gospodja. Veliko veselje mi je, da sem danes lahko z vami in želim se najprej zahvaliti Evropskemu parlamentu za podporo v času tega mandata. Torej, mi smo imeli redne stike in smo se redno izmenjavali z odborom EKOM in tudi s posebnim odborom tax eh, in um, za razkritje v zvezi s panamskimi dokumenti. O tem je bilo danes tudi že nekaj povedano, gre predvsem za pravičnejšo obdavčitev. Vendar imamo ta dialog tudi z nacionalnimi parlamenti, kako kot danes, pa tudi v državah članicah samih. Smo za to, ta neposreden stik, ne samo zato, da razložimo naše predloge, temveč tudi, da spoznamo realnost na kraju samem in kako se ocenjujo naši predlogi. Torej, komisar Moskovisi eh, si je zelo prizadeval za davčno pravičnost v okviru Junkereve komisije. 14 predlogov smo pripravili, 8 jih je bilo namenjenih proti proti goljofijam in optimizaciji davkov in bilas, ti predlogi so bili sprejeti soglasno. Torej gre za boj proti goljofijam, proti um, optimizaciji davkov in to se je. Uh, um, Šlo je za tri eh, stebre in sicer davčno preglednost. Odpravili smo Eh, bančno tajnost v Evropski uniji in eh, spostavili avtomatsko izmenjavo informacij med državami članicami. Davčni organi izmenjujo informacije, ki so neopodno potrebne v zvezi z, davčni, z bančnimi računi med, eh, od, od dav, o davčnih odločbah, o davkih, ki so bili plačani v posameznih državah in tudi o drugih informacijah, ki so pomembne za bančno poslovanje. Torej, ta to zakonodajo je treba pre, pravilno prenesti v nacionalno zakonodajo, tako da bomo lahko koristili vse prednosti. Gre za boljšo informiranost. Vsaka država članica lahko uporabi svoje davčne um, izbire. Um, davčna preglednost pa zahteva tudi okrepljen dialog s tretjimi državami in njihovo davčno prakso. S, tom, s tem. Um, Pripravili smo seznam nekooperativnih eh, davčnih jurisdikcij. Eh, ministri za finance bodo v naslednjem mesecu sprejeli ta, potrdili ta seznam. Treba je okrepiti davčno sodelovanje eh, na mednarodni ravni in v tem eh, okviru imamo eh, tesno partnerstvo z OECD-jem, kajti standardi, ki se oblikujejo, morajo biti učinkoviti, morajo biti geografsko široko pokriti, samo tako bo možno zagotoviti pravično obdavčitev. Eh, komisija um, je eh, pripravila direktivo o um, davčnih goljofijah in tudi o preprečevanju agresivnega davčnega načrtovanja. Treba je seveda tudi revizir, revidirati, naprimer, pravila v zvezi z dejanskimi um, lastniki in tako da um, in zagotoviti ustrezno obdavčitev digitalne ekonomije. In tretji stebr je posodobitev evropskih davčnih pravil. Um, glavni del tega se nanaša na, DD, na DDV. Um, um, gre za definitivni režim. Um, S tem bi lahko odpravili goljofije v obsegu ocenjenih 50 milijard letno, potem pa gre seveda tudi za um, skupno davčno osnovo za obdavčitev um, pravnih oseb. E, tako bo lažje operirati na enotnem trgu. Potem um, začasni davek e, za platforme digitalne ekonomije. Tudi to je naš načrt. Um, predlogi so že, bez, so že dalj časa um, na mizi brez pravega napredka in to kaže omejitve, s katerimi se soočamo zaradi dejstva soglasnosti. Um, ta omejitev Eh, ki jo poskuša premagati komisija, s tem, da smo eh, začeli razpravo o prehodu na večinsko glasovanje, tako kot predvideva tudi klauzula v eh, pogodbi, ne gre za um, odrekanje pristojnosti državam članicam, temveč za pospešitev um, postopka sprejemanja odločitev, zato da bi um, se bolj učinkovito borili proti goljufijam in zagotovili ustrezno delovanje davčnega sistema ima. Um, in tudi pogodba to zagotavlja. Želim, da bi ta razprava um, bila živahna tudi pri vas doma, tako da eh, bodo um, tudi akteri v državah članicah se zavedali teh težav. Gospe in gospodje, hvala za vašo pozornost in rad bom odgovarjal na vaše vprašanje. Well, thank you very much, and I will. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo spet Robertu, predsedniku odbora Ekon. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo poročevalec za enega od predlogov za digitalno obdavčevanje in sicer je gospodarju Srozati skupine ELS. German, Hvala lepa, gospe in gospodje, dragi kolegi iz nacionalnih parlamentov. Najprej bi začel z politično izjavo. Ta parlament je vzel svojo dolžnost preprečevanja pranja denarja in boja proti davčnim goljufijam zelo resno. In ta boj je bil na vrhu politične agende tem, v tem parlamentu od samega začetka tega mandata. In ves čas podpiramo številne zakonodajne predloge, ki jih je predložila Evropska komisija, kot je bilo omejeno, smo sprejeli kar nekaj aktov, ki vzpostavljajo poročanje po posameznih državah, o, torej davčno poročanje, To je postalo sedaj obvezno in pa tudi avtomatsko. Podprli smo zakonodajni akt, eh, ki oziroma zakajne akte, ki vodijo do okrepljene administrativnega sodelovanja med državami članicami v davčnih zadevah. Prav tako pa smo bili dejavni pri uvedbi zakonodaje za financiranje boja proti pranju denarja in davčnim goljufijam v preteklih sedmih letih. No, treba je povedati, da rezultati še vedno niso popolni, vendar pa torej tu so še vedno precejšne pomankljivosti in pri delu iz posameznih eh, odborov vidimo, da so posamezne vrzeli tudi v sistemih in predvsem v sistemu preprečevanja pranja denarja v Evropski uniji. Lahko, tudi v tem sistemu lahko rečemo, da ne deluje dobro. To je zelo pomankljiv sistem in marsikaj je bilo omenjeno Lux, Lux, eh, Football Lux, panamski dokumenti in še številne druge afere so pokazale, da kljub prizadevanjem, ki jih eh, izvaja eh, Evropska unija, še vedno sistem omogoča veliko davčnih goljufij in izogibanju davkov. Eden od posebnih področji, pri katerem smo našli, da obdavčitev ni poštena in ni posebej učinkovita, je zagotavljanje digitalnih storitev. To je nek nov pojav te digitalne storitve in dejansko ga obstoječe davčna zakonodaja ne zajema, kot bi ga morala. Sveda je to posledica globalizacije in hitrega, te, hitrih, tehnološke, eh, hitrih tehnoloških sprememb, ki so omogočile številne vrzeli na digitalnem sektorju. Eh, Ampak tudi, če gledamo eh, plačevanje DDV-ja v Evropski uniji, vidimo, da je tu veliko možnosti za preprečevanje plačila teh davkov. Kar pa se tiče digitalne obdavčitve, pa smo, oziroma obdavčitve digitalnih storitev, pa smo tukaj pred številnimi izzivi, kajti običajen pristop k obdavčitvi je, da se obdavčijo prihodki, ki se ustvarijo glede na fizično prisotnost nekega podjetja. V primeru digitalnih eh, podjetij pa številno te, ta podjetja niso fizično prisotna v državi članici, vendar pa nudijo digitalne storitve, ne da bi bile prisotna. Komisija je torej podala neko zamisel, da zato, da bi zajeli in pokrili te dohodke tudi z obdavčitvijo, in da bi zagotovili, da bi tudi pošteni del teh davkov pritekal v nacionalne eh, proračune, je treba spremeniti sistem obdavčitve. To odraža trenutno prakso, da neka spletno podjetje, ki se nahaja nekje v tretji državi, eh, ponuja storitve znotraj Evropske unije, ne da bi bilo fizično prisotno v Evropski uniji, hkrati pa zbira prihodke od teh storitev. In vrednost teh storitev ustvarijo uporabniki, ki so evropski državljani. Po našem mnenju, in to je mnenje komisije, sveta in tudi OECD-a, je to pomembna vrzel, ki jo velja zapolniti. Kakšen je torej predlog? Komisija je predložila dva zakonodajna ukrepa. Naj nakratko povzamem prvega, za katerega sem poročevalec. Gre za predlog za ustanovitev neke dig, eh, bistvene digitalne prisotnosti v državi članici, z namenom, da se potem ovrednoti vrednost ponujenih storitev in da se te storitve potem ustrezno obdavčijo s posebnim sistemom, ki razporeja prihodke in dobičke po posameznih državah članicah. Komisija predlaga jasna in transparentna merila za merjenje digitalne prisotnosti. To vključuje število potrošnikov, ki so registrirani v posamezni državi članici, potem število eh, podjetij in pa tudi količino dohodkov od prodaje digitalnih storitev. Te prihodki se potem izračunajo na podlagi funkcionalne analize, ki se že več let uporablja pri naprim, praksah, kot je določanje transfernih cen um, in podobne, in da se potem na tej osnovi vzpostavi davčna obveznost. To ne bo nov davek, to bo samo davek, ki bo pač drugače oziroma ki bo ustrezno določen za storitve, ki v preteklosti niso bile odavčene. Zato pozivam predstavnike nacionalnih eh, parlamentov, da podprejo to pobudo, saj po naših izkušnjah vemo, da glede na načelost en, enotnosti uh, eh, oz, m, mora svet sprejeti končno odločitev. Zato prosimo kolege, da spremijo to pobudo in pomagajo, da bodo vaše vlade sprejele tak način obdavčevanja in s tem zagotovile, da drž, um, plačevanje davka ne bo odtekalo od nacionalnih proračunov, temveč da bodo tudi posamezna nacionalna podjetja podprta za pošteno obdavčitvijo. Hvala lepa. Sedaj pa naš soporočevalec v zvezi z končnim poročilom posebnega odbora Tax3, gospod Jepe Kofod, skupina SND. Hvala lepa, predsednik. In jaz bi tudi rad pozdravil člane nacionalnih parlamentov. Lepo je, da ste vsi tukaj. Kot veste, so davčne golfije in zagibanje davko velik problem v Evropi in tukaj pridemo do zneska od biliona, 1,3 biliona na leto in 2018 eh, marca smo prejeli mandat za naš odbor in ustanovili smo še dodaten preiskovalni odbor, ki se eh, ukvarja tudi z davčnimi goljofijami. Torej, naše delo se je začelo že v mandatu 2014 in to delo je pokazalo, da nekatere države članice večjim korporacijam omogočajo neke posebne davčne dogovore, tako da lahko svoje davke oziroma davčno obveznost zmanjšajo na manj kot odstotek. In to so bila Ta, to so bili tajni dogovori, dogovori ponujeni posameznim državam, čeprav splošna raven obdavčitve ostaja višja. In zato parlament predlaga tesnejše administrativno sodelovanje med državami članicami. Zaradi hitrega sodelovanja med parlamentom in uh, svetom pa sedaj primeri, kot je bil LaxLix, ni več možno, zato ker smo dosegli dobro izmenjavo informacij med državami članicami. Ukvarjali smo se tudi z uh, panamskimi dokumenti in vsemi drugimi, ki so bili letos že, oziroma danes že našteti. Veliko teh primerov je bilo. Naj po, torej, povzeti to v petih minutah seveda ni preprosto, vendar pa bi vas opozoril na nekatere sklepe ki so posebej pomembni in zanimivi za nacionalne poslance. Prvič, države članice Evropske unije ne sodelujejo dovolj dobro in dovolj hitro. Od Laksliksa do Komeksa in do panamskih dokumentov in drugih primerov smo videli, da države članice in njihove oblasti preprosto ne sodelujejo. In to, države članice strane milijarde izgubljenih davčnih verov. Poglejmo skandal COMEX. Ta je vključeval krajo 55 milijard evrov davkoplačevalskega denarja. Denar, ki bi moral biti plačan v proračune držav članic. In eh, 2012 je Nemčija tudi pripravila tako napravljen master načrt, kako naj bi se lotili tudi uh, takšnih davčnih goljufij. Vendar pa ustrezne države članice, prizadete države članice niso bile uh, opozorjene in tako so se te goljufije nadaljevale. Tudi moja država, Danska, je uh, utrpela škodo na, v Estoniji. Tukaj so danske in estonske oblasti se večkrat preprele na tem, kdo je tukaj pristojen um, in kdo ima tudi sodno pristojnost in kdo je odgovoren. Uh, To je šlo za pomankanje kakršne koli koordinacije za, na ravni Evropske unije za razrešitev tega problema. Kot veste, se vse, kar se tiče pranja denarja na ravni Evropske unije, ureja z direktivami in ne z eh, uredbami, zato lahko vsaka država članica to ureja po svoje. In medtem, ko imamo prost pretok blaga in kapitala, pa imamo 28 sistemov obdavčevanja zato ta sistem omogoča celo vrsto vrzeli in zankin omogoča pravo igrišče vsem zločincem. In ugotovili smo, da je to dejansko kršitev pogodb, ki zavezuje države članice, da so, so delujejo eh, iskreno in zvesto. Drugič, zahteve v zvezi z enotnostjo. Svet je. Svet stalno blokira vse ukrepe na področju preprečevanja pranja denarja in pa, pre, pre, eh, in pa davčnih utaje. Poglejmo na primer davčne oaze. 1991 je bilo prvič predlagano. 25 let je potem minilo, preden je bilo sprejeto, potem pa je bilo v naslednjem letu zavrnjena ustrezna zakonodaja in sicer zaradi zahteve po enotnosti. Kljub temu pa je, oziroma direktiva je samo zahtevala, da si države članice izmenjujo informacije za boj proti davčnemu izogibanju. Eh, pa vendar le to ni bilo sprejeto. To je bilo, to je po mojem mnenju, um, nesprejemljivo. In to je, gre za pomankanje tudi učinkovitega dela v posameznih delovnih skupinah sveta. To je ugotovil tudi uh, varuh pravic. Zato smo pozvali za povečano transparentnost v svetu in v delovnih skupinah. Države članice morajo odgovarjati za svoje ukrepanja in dejanja v svetu in za svoje glasovanja. To je še posebej pomembno pri pregledu Evropskega parlamenta um, dela vlad. In če bi lahko svetoval svojim kolegom iz nacionalnih parlamentov in spomnite se, da sem bil sam poslanec uh, parlamenta na Danskem kar nekaj let, potem bi rekel tole. Začnite preučevati natančno, kaj počne vaša vlada, kaj počne vaša vlada v delovnih skupinah sveta. Vaše, zahtevate, da vaše vlade odgovarjajo za svoje dejanja in da pospešijo delo v svetu. Torej, kako naprej? Sedaj zaključujemo naše delo pri uh, končnem poročilu 27. Februarja bomo v odboru glasovali o tem in mesec dni kasneje še v, v, v plenarnem zasedanju kljub napredku pa države članice ne, niso ravno navdušene za to, da bi razkrile in preprečile čezmejne primere kriminala. Pogosto take primere ne razkrijejo pristojne oblasti, ampak razni žvižgači eh, in včasih celo ameriške oblasti. Če zares želimo ščititi davčne dohodke držav članic, potem je nujno, da se eh, prakse spremenijo in moramo bolje sodelovati na ravni Evropske unije. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospod Hans Michelbach ki je član odbora za finance eh, nemškega Bundestaga iz skupine ELS. Gospod predsedujoči, drage kolegi. Steuerflucht, unfaire Steuergestaltung bekämpfen. Drage kolegice in kolegi, izogibanje davkom eh, in vprašanja digitalnega gospodarstva je nekaj, s čimer se ukvarjamo tudi v nacionalnih eh, parlamentih. Za finančni odbor Nemškega Bundestaga lahko rečem, da na teh področjih smo že marsikaj naredili, pa čeprav vemo, da je Nemčija zelo močna finančna lokacija in da privlačimo mednarodno pranje denarja. Imamo več kot 30 tisoč sumljivih primerov na leto in te naš nov organ intenzivno spremlja. Pranje denarja je seveda za vse države v Evropski uniji zelo resna grožnja. Grožnja naših demokratičnih pravnih držav, kajti za tem večinoma stoji rak hrana organizirane kriminalitete pranje denarja in organiziran boj proti, oziroma boj proti organiziranemu kriminalu, mora biti vedno neka enota. Spričo stalnih sprememb in pa iznajdljivosti storilcev moramo tudi v prihodnosti izvajati ukrepe še v višjem številu. No, sedaj, ko smo izvedli eh, četrto direktivo, čakamo na peto, mislim, da bo tesno sodelovanje pristojnih organov na tem področju eh, nekaj izjemno pomembnega, predvsem mednarodno sodelovanje v Evropi. Gospe in gospodje, na kratko še v zvezi z državami članicami, ki jih moramo nagovoriti ravno pri razpravi pri preprečevanju izogibanju davkov. Torej, dogovori za transnacionalnimi koncerni, tudi mimo zakonodaje, posebni pogoji pri uh, obdavčitvi, to so naredile nekatere države in to je po našem mnenju uh, Eh, obsojanja vredno, to je obogatitev na račun drugih držav. In upoštevajoče se to, pozdravljam prizadevanja za poenotenje eh, davčne osnove za davek na dobiček eh, pravnih oseb. Enotne davčne osnove oziroma davčne stopnje so po mojem mnenju manj učinkoviti ukrepi. Pozdravljam, da glede eh, obdavčitve digitalnega gospodarstva v Evropskem eh, parlamentu oziroma Evropski uniji, da se lahko najde ustrezna pot za cilje mednarodne rešitve. In nam bi bilo ljubše, da se to zgodi v okviru OECD, kajti to se je že uh, uveljavilo v drugih primerjih in v tem, poštevajoče vse to, bi se mi zdelo delo, če dobro če bi posamezne države članice že lahko uh, same začele svojimi ukrepi. Oziroma, če države članice tega ne bi počele, kajti to slabi skupno uh, stališče Evropske unije. In glede tega nam mora biti v upozorilo to, kar počnejo nekatere države članice, torej da sklepa dogovore za transnacionalkami. Tukaj moramo okrepati enotno v smislu celotne Evrope. In ravno tisti, ki so ki igrajo pomembno ulogo eh, izven metropol pri oskrbi z blagom in pa storitvami, ti so tisti, ki jih ne smemo pozabiti. Moramo biti pa tudi pri pravljeni na neuspeh pobude OECD. Za nas pa je vprašljivo, ali je predlog komisije tukaj ustrezen. O tem moramo še razpravljati. Nekaj pa bi želel še izpostaviti. Za digitalnim davkom ne smemo tukaj Um, torej ne smemo omogočiti, da bi se določili neki enotni davki znotraj Evropske unije, kajti določanje davkov je pravica vsake nacionalne države in vsakega parlamenta, ki je pristojen za, svoj prora, za proračun svoje države. To, tukaj bi omenil tudi umik Eh, oziroma odpravo načela enotnosti pri takšnih vprašanjih. Po našem mnenju to ni potrebno. Že danes okrepljeno sodelovanje zagotavlja dovolj um, fleksibilnosti in ravno davek o. Eh, multinacionalkah je nekaj, kar se uspeš, kjer se uspešno delo nadaljuje ravno z um, okrepljenim sodelovanjem. Uh, to, da naj bi se tukaj uh, z enotnostjo oziroma z načelom enotnosti preprečeval napredek, mi tega ne razumemo, kajti veliko direktiv je bilo sprejetih v zelo kratkem času. Zdi pa se mi, jo predlogi komisije po enotnem davku neki, neko centralistična ideja in takšen centralizem, po mojem mnenju, ni prispevek za poglobitev Evropske unije, temveč lahko povzroči nove vrzeli v Evropske uniji. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa za ta prispevek. No, vsi eh, tega mnenja gotovo ne delimo. Torej, pogodba naprimer predvideva tudi prehodno klauzulo pasaril, zato je to um, legitimno, kar um, se zahteva. Um, govorniki, ki so bili predvideni na seznam od vsega začetka, so dobili besedo, sedaj pa dobijo besedo druge, drugi poslanci in poslanke in sicer za največ dve minuti pet se jih je prijavilo, ali ste se prijavili? Aha, tri minute želite. Ampak mislim, da bomo pragmatični in realistični in boste dobili ustrezen čas. Prva je gospa Marianne Mikko iz Estonije, iz Estonije. kallid kolleegid , rahapesu on oma olemuselt rahvusvaheline kuritegu , mistõttu on äärmiselt oluline . Torej, pranje denarja je mednarodno kaznivo dejanje in zato je pomembno, da imamo v Evropski uniji uredbo, ki se bori proti temu. Um, sodelovanja, to želim predvsem podariti, fin, estonski, um, um, estonska agencija je odkrila um, pranje v okviru banke na Danskem. Um, Na vsak način pa ugotavljamo, da pravni okvir se je na tem področju sicer razvil in naše agencije so sedaj tudi bolj sposobne, vendar moramo biti pripravljene na nova tveganja, kot so naprimer kriptovalute um, v Estoniji smo opredelili to eh, vrstna tveganja in tudi pripravili odgovore in predloge. O nekaterih predlogih je estonski parlament že razpravljal, naprimer o kriptovalutah in zahtevah glede tega, ampak o drugih zadevah, kot naprimer povečanje um, sposobnosti spremljanja tega področja, to je treba še poglobiti. V okviru finančnega ministerstva izvajamo uh, ocene tveganja, moramo pa si ogledati tudi definicijo pranja denarja. Uh, torej, uh, sedanja definicija tega kaznivega dejanja nam ne omogoča ustreznega preganjanja teh dejanj. Če, se, um, um, dobiček, če je dobiček v tretji državi, um, v Evropski uniji moramo nadaljevati s temi razpravami in moramo se še bolj učinkovito boriti proti pranju denarja. Hvala. Naslednji na vrsti gospod Gerasimus Balauras iz Grčije. Eh, hvala. Dokumenti in informacije, ki jih imamo, govorijo o treh minutah, ampak morda mi boste dali pet minut. Sem prepričan. In sicer bi se želel osredotočiti v svojem govoru na tiste teme, Eh, ki zadevajo davčne goljofije in davčno izogibanje. To je velik eh, škandal eh, zoper EU in zoper državljane, kaj ti nikakor ne gre da bi imeli v Evropi vrzeli na področju davčne zakonodaje. Države članice poznajo sicer te škandalozne primere, vendar pa nič ne storijo in poskušajo zaščititi banke in velike interese. Davčna goljofija je tipičen primer pri sodelovanju na evropski ravni z ustreznimi mehanizmi. Eh, tudi tukaj eh, potrebujemo več Evrope in nikakor se ne smemo vrniti samo na nacionalne rešitve posameznih držav. Za Googlom, Amazonom in Starbucksom in eh, drugimi podjetji imamo različne škandale, tako kot imamo škandale eh, z eh, Excom, z utajo davko. To je najmanj 55 milijard eh, evrov, ki eh, so manjkali v javnih proračunih in to gre vse v breme davkoplačevalcev, ki plačujejo svoje davke in uh, zaupanje eh, državljanov uh, eh, zato upada. Uh, manjka pravičnosti eh, pri uporabi zakonov. To se dogaja zoper prebivalstvo in vsemu, kar že poznamo. In ta občutek nepravičnosti se potem širi še naprej. No in potem eh, pravimo, eh, zakaj EU dovoljuje te velike dalčne gojofije velikim podjetjem v breme Eh, davkoplačevalcev in javnega proračuna, potrebujemo evropske rešitve v okviru EU in potrebujemo pravičnejše pogoje. Eh, Skupaj ne raziskave so potrebne, preiskave, potrebni so previdnostni ukrepi, e, to je vse lepo in prav, ampak s tem je treba nadaljevati. Za zaključek želim še povedati, da potrebujemo evropske inštitucije, ki med seboj sodelujejo, potrebujemo tudi zelo strok nadzor e, napram tistim, e, ki se izogibajo plačilu davkov in utajujejo davke. Eh, gospod Gualtieri, eh, osebno bi vas prosil, da bi v skladu za vašimi vrednotami eh, in tem, kar lahko veljavite, poskrbeli za to, da bi zelo v kratkem času dobili časovnico za to. Hvala. Hvala lepa. Ja, držali ste se tega časa tri minute. Sedaj pa dobi besedo. Pervonš Perez. Pervonš Perez. Pervonš Perez. Hvala lepa. Hvala vsem kolegicam in kolegom iz nacionalnih parlamentov, ki so danes tu z nami. To je vedno pomembno, ko gre za tako pomembno temo. Um, in mnenja se lahko razhajajo, to smo videli. Vprašanje suverenosti na davčnem področju, torej to lahko um, ocenjujemo na različne načine. Če Eh, se spomnim nekega skandala, da uporabim neologizem in ki je zelo aktualen in naš odbor takstri se je ukvarjal s tem, naprimer eh, afera Cumex. Um, zakonodaja, ki je to omogočila, je bila nacionalna zakonodaja, ki je bila opredeljena na nacionalni ravni, ampak posledice pa so daleč presegle ta nacionalni okvir. Ideja, da imamo nacionalno suverenost, ki, ki je ne moremo deliti na evropski ravni, eh, to je treba zavrniti. Kaj ti, ko gre? um, za, vse vemo, uh, za kakšen obseg teh goljofij lahko gre. Gre eh, za tri sporočila, ki jih želim podati. Um, torej, um, supla sem eh, nad tem, da je na ravni držav članic zelo veliko ponudb, naprimer uh, francosko-nemška pobuda na področju digitalne ekonomije. Uh, torej, ta pobuda, ker je pobuda francosko-nemška, to ovirja, ovira očitno sprejetje. Komisija je eh, podala po drugi strani tudi zelo koristen predlog, naprimer ob davčitvi pravnih oseb. Nekateri poslanci z Evropskega parlamenta, torej mi, eh, bi radi bolj intenzivno sodelovali z poslanci iz nacionalnih parlamentov, da bi presegli um, to dojemanje v svetu, ki je pogosto kontraproduktivno glede na davčno suverenost in kako eh, jo dojemamo v 21. stoletju. Potem druga stvar je pranje denarja. Mislim, da je to nekaj, kar nas zelo skrbi in tudi to je davčna goljofija. In eh, kar me zelo preseneča, je, da nacionalni in tudi evropski organi, ki uh, Eh, izvajajo preiskave v zvezi s pranjem denarja, ne smejo uporabiti zbranih podatkov. In mislim, da je tu pomankanje, um, ki ga, ki, um, pomankljivost, ki jo je treba preseči. Um, trialog um, s. Uh, naj bi uh, pomagal, da bi um, tudi Evropski bančni organ dobil večje pristojnosti eh, za nadzor na področju pranja denarja. Hvala. Marmix von Rij iz Nizozemske dobi besedo kot naslednji. Hvala, gospod Galtieri. Gospoda sopredsedujoča. Van rečemo po nizozemsko, ne von. Da sem kratek. EU ima kar dobro zgodovino eh, in dobre rezultate v zadnjih letih pri boju proti davčnim goljofijam, utajam davkov in izogibanju davkom. Eh, ko je OECD pripravila program DAPS, je EU ravnala zelo hitro in je ta projekt prenesla iz mehke zakonodaje v trdo zakonodajo. S tem, da smo sprejeli direktivo o proti izogibanju davkom. Nacionalni parlamenti morajo to potem izvajati in to tudi eh, delajo. Naslednje vprašanje pa je, ali bo to potem delovalo. Eh, priprava pravil, je ena stvar. Na koncu pa e, nas bodo državljani ocenjevali glede na uspeh, ali nek ukrep deluje ali ne. In da bi vsi, vsa ta zelo kompleksna pravila lahko bila učinkovita, morajo davčni organi v posameznih državah članicah biti v stanju, da jih izvajajo, da to nadzirajo in da sodelujejo uh, tudi čezmejno zelo tesno. In jaz verjamem v Evropsko unijo, vendar moramo biti po drugi strani tudi realistični in na osnovi objektivnih ciljev in ukrepov um, in kako si med seboj pomagamo, kaj ti davčni organi sami včasih niso v stanju, da vse to izvajajo. Zato je pomembna sicer izmenjava informacij, če s temi informacijami nekaj potem tudi počneš. Eh, lahko so tudi stranski učinki, ki jih zakonodajalec nikoli ni realiziral ali jih ni eh, želel, da bi eh, do njih prišlo. Naprimer, pri davčnih odločbah. Zdaj smo definirali, kaj je to. Um, In ali imamo sedaj po um, vsem tej, tej menjavi informacij, ali imamo več ali manj preglednosti in kako nam prima, potem pomagajo ta davčna stališča. Uh, torej, opravičujem se, da sem vaše ime izgovoril napačno. Sedaj pa dobi besedo Matjas Marisa, član, članica Evropskega parlamenta. Hvala, bom zelo kratka. Um, kolegica Pervonš je že povedala vse, kar je bistveno in tudi drugi v zvezi z utajami davkov. Um, davki so seveda v nacionalni suverenosti, ampak eh, ko gre za goljofije in utaje, ne bomo našli odgovora brez sodelovanja med državami članicami. Zavedamo se velikega problema. Um, ne zadostuje, da se tega zavedamo in ne moremo iskati vedno spet samo predveze za nedelovanje. Nedel In tam, kjer je nastalo največje nezaupanje eh, državljanov do, do Evropske unije. In sicer, ker tu imamo sicer zdaj te odbore TAX 1, 2, 3, pred kratkim smo tudi izglicovali poročilo. Eh, eh, torej, po eni strani um, se zavedamo teh problemov in imamo tudi veliko podatkov. Ampak in veliko dohodkov se ne obdavči in to manjka v javnih proračunih, da bi jih lahko investirali um, v javno dobro. In edina rešitev je sodelovanje med državami in pristojnimi organi. In um, sicer potrebujemo konkretne določbe, tu um, je veliko poslancev iz nacionalnih parlamentov, s katerimi moramo sodelovati in e, kjer, s katerimi moramo rešiti, da bomo premagali, išli iz te slepe ulice, v kateri smo. In zadnji, Timo Haraka iz Finske. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä antoisesta keskustelussa, jossa on myöskin... Hvala, gospod predsedujući um, v tej razpravi gre res za pomembne teme. E, torej, e, ta um, suverenost e, davkov je nekaj svetega, um, vendar po drugi strani so davčne utaje nekaj, kar ni uh, omejeno na nacionalno raven. Um, Um, in zato je to načelo soglasja um, seveda problematično. Sicer je to načelo soglasja pomembno za mnoge države, smo slišali. Um, mnogi se izrikajo za davčno suverenost in zato ne zgleda realistično, da bomo dosegli napredek v bližnji prihodnosti, ampak kako naj bi napredovali. Naprimer, trgovanje z emisijami v Evropi je tak pojav čezmejnega značaja, kjer je dodana vrednost EU jasna. Davki, ki se zbirajo samo na nacionalni ravni, in nastanejo na nacionalni ravni, eh, in tu gre seveda tudi za konkurenčnost držav. Eh, to bi seveda kršilo potem to nacionalno suverenost. Gre pa seveda tudi za lastne vire. Dva finska ekonomska inštituta sta analizirala to situacijo. skupni evropski davek bi lahko bil davek na finančne transakcije ali na finančno dejavnost. Um, um, naprimer CCTB ali davek na oglik. Torej, tudi ta skupna konsolidirana osnova za obdavčitev uh, pravnih oseb uh, To bi se lahko uporabilo samo, če bi večino zbrali eh, za doseganje skupnih ciljev, ne bi uporabili mehanizma alokacij, ki ogroža celoten proces. Zelo težko je, če ne celo nemogoče najti rešitev ko 27 držav članic želi samo zmagati in nihče izgubiti. In zato je raven EU najboljša raven za napredovanje tudi na področju CCCTB-ja. Upam, da bomo lahko um, tako nadaljevali in da bomo pomagali eh, eh, in čim hitreje našli rešitve. Hvala lepa. Bili ste zelo pragmatični in podali ste nekaj predlogov, ampak vse skupaj ostaja zelo paradoksno. In mislim, da potrebujemo še druge predloge. tudi če predlagamo uh, krepitev sodelovanja. Dve direktivi imamo o uh, davčnih goljofijah, imamo pet direktiv o preprečevanju pranja denarja in kakšni so rezultati. Vidimo, da te goljofije ostajajo. Sprašujem kolegice in kolege, ali se želijo odzvati na to razpravo. Ali želi še kdo besedo? No, e, to je seveda delo, ki je v teku in uh, ga ne moremo zaključiti danes. Ampak večina je povdarila, da je sedanji okvir ne zadosten za, uh, pravil, za um, torej boj proti davčnim utajam, davčnim goljofijam in tako naprej. Seveda danes ne govorimo o prenosu pooblastil eh, z nacionalnih držav na raven EU pri davkih, ampak težko je zanikati tajiti, da sedanji sistem ne zagotavlja varoval za Eh, zaščito notranjega trga in tudi proračunov držav članic um, zaradi erozije davčne osnove. To, kar delamo na Evropski uniji, eh, ni samo sledenje procesu OECD-ja, temveč gremo še malo dlje. In kot odbor ECON smo mnenja, da je to tudi potrebno. Menim, da širša razprava, kako naj bi izgledala idealna davčna politika Evropske unije. Ta razprava je sicer zanimiva, ampak koncentrirati se moramo na to, kako zapolniti vrzili, ki so. In sedanji zakonodajni predlogi CCCTB, digitalna obdavčitev, izboljšanje eh, vloge EBA-ja pri pranju denarja in izvajanje novih petih okvirov, vse to je bistvenega pomena. In zato smo zavezniki, kajti vaši viri, viri nacionalnih proračunov eh, so tudi pod udarom tega, kajti vsega, tudi vi izgubljate denar zaradi davčnih goljufi v taj davkov. In potem um, se je treba vprašati, eh, kako to odpraviti z zvišanjem drugih davkov, z zmanjšanjem izdatkov in tako naprej. Torej, um, Ti, eh, ti, ti vrzeli so nastale zaradi, dvojne, zaradi preprečevanja dvojne obdavčitve in so vodile do dvojne neobdavčitve um, seveda ne gre za enake um, davke pa vsot. Eh, po drugi strani seveda gre za um, način odločanja, ali gre za večinsko odločanje ali eh, soglasje. Mi smo seveda za kvalificirano večino. Preberite tudi, naprimer, mnenje parlamenta, kako izboljšati CCCTB in digitalno obdavčitev. To bi izboljšalo naše zmogljivosti, ne da bi vzpostavili davčne unije, vendar izboljšali bi um, naše zmožnosti za boj proti davčnim goljofijam, utajam davkom. Potrebujemo močno zavezništvo med nacionalnimi in evropskim parlamentom. Bodimo glasni in strogi do naših vlad. Uh, glejmo na prste ko, uh, eh, finančnim ministrom, kaj predlagajo in kako se izražajo na vrhih in na sestankih ECOFINA in tako naprej. Nihče ne more razumeti, da eh, MSP-ji eh, plačujo visoke davke, velikani pa smešno nizke. Mislim, da je to res nuja, evropska nuja in ta prva razprava naj bi prispevala k eh, korakom naprej. Hvala lepa in škoda, res škoda, da moramo tako pomembno temo um, tako skrajšati v razpravi, ampak tudi naslednja tema je zelo pomembna, bančna unija in na to prehajamo sedaj kar direktno. Veliko veselje nam je, da imamo prvič v parlamentu Andrija Rjaja, prvi, prvič po izvolitvi um, kot gosta, potem Dreko San, eh, ki jih vabim tu. Torej, prvi je predsednik nadzornega odbora Evropske centralne banke, drugi Olivier Gerson, generalni direktor generalnega direktorata FISMA. In ko prihajate sem, želim povedati nekaj besed za uvod. Kot mogoče veste, je ta parlament na področju bančne regulacije eh, Ehm, opravil veliko dela. Ehm, sedaj smo se ukvarjali s svežnjem za zmanjšanje tvegan. Mislim, da je to uravnotežen svežen, ko gre za zmanjšanje tvegan, pa tudi za usmirjanje pobude za zdravo izposojanje pravemu gospodarstvu. Uvedli smo eh, oziroma sprejeli eh, eh, tudi ehm, podporne bonitetne mehanizme, prudential backstop, um, in drugi nam bodo seveda povedali še več o tem. EKB bo uporabil eh, te pristojnosti iz stebra 2 in bodo seveda tudi upoštevali zahteve, ki so jih opredelili zakonodajalci v naslednjem sklicu parlamenta nas čaka še veliko zakonodajnega dela pri bančni regulativi. Kot veste, gre predvsem za dokončanje bančne unije in tudi pri svižnju za zmanjšanje tveganja je treba sedaj to, ta backstop v celoti izvesti. Manjka pa še tretji steber um, skupna jamstva za vloge, kar je pomembno za delujočo bančno unijo. In ko razpravljamo o bančnem svežnju, smo videli začarani krok med pričakovanji držav članic, da ostanejo določene ovire za bolj učinkovito um, čukvit pretok likvidnosti, na drugi strani pa ne izpopolnitev bančne unije. Sedaj, ko smo napredovali pri zmanjšanju tveganja, moramo napredovati tudi pri drugih dveh elementih. Želim si zdaj živahno razpravo. Najprej dobi besedo so predsedujoči gospod Janku in potem gospod Andreja. Torej, začeli bomo kar neposredno z našimi govorci, ker imamo kratek čas. Hvala, torej, dobrodošli gospod Andreja in eh, beseda je vaša. Hvala lepa. Spoštovani predse, so predsedujoči, spoštovani člani evropskih parlamentov. Zelo sem vesel, da sem lahko prisoten na tem srečanju. Evropska centralna banka sedaj nadzira največje banke v Evropski uniji, pa vendarle dobro delovanje bank eh, je odvisno od sodelovanja med evropskimi eh, nacionalnimi organi in med sodelovanjem med državami. Rad bi spostavil nekaj področji, kjer je treba okrepiti delo, da bomo okrepili bančno unijo. V zvezi Z situacijo, ki jo je prinesla kriza, so sedaj bančne, banke dosti bolj stabilne in likvidne. Še vedno omogočajo veliko posojil, profitabilnost je visoka in omogočajo tudi eh, kredite. Evropska centralna banka tudi eh, priporoča usmerjene ukrepe in preprečuje nastanek novih eh, velikih eh, kreditov oziroma velikih finančnih lukenj. Tveganja, v katerih delujejo eh, evropske banke, so trenutno minimalna. Trenutno so tržni pogoji dobri, prav tako tudi volatilnost. Kar se tiče pa uh, računalniških sistemov in pa kibernetske varnosti, pa so tukaj navzoči določeni izzivi, vendar tudi ukrepi na tem področju napredujejo. Tudi v prihodnih tednih bodo določeni ukrepi uh, izvedeni. Kar se tiče sodelovanja z Združenjem kraljestvo, se trenutno sredotočamo na obvladovanje tveganja, na, tvega, na eh, bančne aktivnosti z ZDA in tukaj bomo odpravili vse zaskrbljenosti v zvezi s prihodnimi dogodki. Bančna unija še vedno ni zaključena in bančni sektor je še vedno zelo razdrobljen. Potrebujemo pomoč uh, zakonodajalcev na nacionalni ravni, zato da bomo res prišli do prave um, bančne unije. Pozdravljamo napredek na področju zmanjševanja um, tveganjev in tudi dogovor o zvezi z bančnim svežnjem. To bo pomemben mejnik v smeri proti bančni uniji in bo tudi tlakoval pot proti um, sistemu jamstva za vloge. Uh, Tu pa so še overe za čezmejne združitve, ki so pa potrebne za izkoriščenje kapacitet, ki jih še imamo. Delovanje eh, bančnih sistemov je tudi pomembno. Hkrati pa ne smemo dovoliti, da bi bančni nadzor bil neuspešen. To lahko ogroža. Uh, dobro delovanje. Parlam, novi parlament eh, bo moral vključiti tudi eh, tvegana podjetja pod sistem SSM. In to je tudi potrebno v kontekstu evroobmočja pred prihajajočim brexitom. Uh, Pozdravljamo tudi ukrepe v zvezi z ESM-jem in tudi sisteme za podporo likvidnosti. Pogra pogrešamo še sistem za likvidacijo bank, ki bi omogočala sistem omogoč um, izločanja neuspešnih bank, kot je to možno v ZDA. Nadzor pranja denarja. In nedavni primeri v zvezi s tem kažejo na to, da je potrebno enotno ukrepanje znotraj EU, da se preprečijo takšna dejanja. Evropski bančni sektor je predvsej dober, vendar pa je tu pomankanje notranjega trga za bančne storitve. Bančni sektor še vedno deluje tudi kot blažilec šokov. Mednarodna agenda, ki jo je predlagala Evropska unija, more biti tudi visoko na agendi zakonodajalcev in oblasti v prihodnjih letih. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Gersen. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje poslanci Evropskega in nacionalnih parlamentov. Rad bi začel tam, kjer je končal gospod Galtieri. Dobra novica je, da smo dosegli dogovor v obančnem svežnju prejšnji teden in sicer kot je pogosto pri kakšnih sporazumih Evropske unije, niso vsi čisto zadovoljni, vendar pa je to najboljši dogovor, ki imamo in to je tudi dobra pot za eh, eh, bančno unijo. To je zelo pomemben korak naprej. Ev, zgodovina evropske uredbe in poznam situacijo, ker sem bil poročevalec že zdaj in že prej. In tu gre predvsem za preoblikovanje in to smo nujno rabi. Situacija, kot smo jo doživeli na začetku krize, ni bila zadovoljiva. In kot je eh, že omenil moj predhodnik, imamo sedaj sistem, ki je dosti bolj ustrezen, kot je bil pred desetimi leti. No, še vedno pa nas čaka nekaj dela, čeprav se število eh, tveganih posojil zmanjšuje in je manjše od 4 odstotkov v Evropski uniji še vedno so razlike velike na ravni držav članic in komisija bo predložila celosten svežen za zmanjšanje NPL-ov v bilancah bank. No, medtem pa so pravila za banke osnova, to so osnova za vseh 27 oziroma 28. In tu je potrebno tudi upoštevati Evrops, evroprostor in povezati evroobmočje in bančno unijo in v evroobmočju sodelujemo. na področju bančnih pravil. Medtem ko države zunaj evroobmočja delujejo same. In to je bilo zelo pomembno za boj proti krizi. Bančna unija pa ima še vedno zelo dober prvi steber, nadzorni mehanizem, ki opravlja zelo dobro uh, delo pri nadzoru, pri posred, neposrednem nadzoru bank in posrednem nadzoru drugih. Enotna uredba je pokazala, da sistem v evroobmočju dobro deluje. Torej, V preteklih letih smo dobro napredovali v smeri proti enotnemu backstopu. To je dobra novica, vendar pa slaba novica je, da to še ni dokončano. Še vedno ni popolno in to že praktično deset let potem, ko smo začeli z delom. In tveganje je v tem, da nas bo ujela naslednja kriza in to, da bo ujela hišo, ko še nismo popravili streho, medtem ko, eh, ko je bilo vreme še dobro in da bomo spet mokri, ko bo močno deževalo. Zato je treba napredovati, eh, zato da zaključimo eh, bančno unijo. In zato lahko pozdravimo rezultate vrha, kaj ti tu je ponudil dobre rezultate pri ključnih elementih bančne unije, tudi v točkah, ki sem jih prav Mateo kar omenil, tudi pripravljenost držav članic je prvič po dolgem času um, prisotna za to, da bi pozitivno delali na uh, skupnem sistemu jamstva za vloge. Žal pa so tu tudi številne druge stvari, ki jih je treba opraviti za to, da bomo lahko sploh vzpostavili okvirne pogoje in tu so mnenja med državami članicami zelo različna, ne samo glede vrstnega reda posameznih ukrepov, ki so potrebnih, ampak tudi kateri so posamezni najpomembnejši gradniki za to, da bi zagotovili stabilno monetarno unijo. Tudi izzivi, ki jih prinaša sam operativni eh, del, ostajajo velika in priložnost, da bi zaključili do konca junija, se bo uh, izteklo hitro. Komisija bo še naprej aktivno sodelovala pri odprtih vprašanjih, tako pri tako imenovanem backstopu in pri tehničnem delu. Prispevali bomo k delu eh, predkratko ustanovljene skupine na visoki ravni, ki se bo ukvarjala z naslednjimi koraki v zvezi z sistemom jamstva za vloge. Pri tem pa bomo seveda upoštevali eh, tudi zahteve parlamenta in, če smem reči, tudi komisije. In zadeve so nujne. Nihče ne ve, kdaj bo prišla naslednja kriza. Ampak dejstvo pa je, da bo prišla. Uh, Če pogledate statistiko, boste videli, da se je kriza v preteklih 50 letih ponavljala vedno pogosteje na področju, kot so določena posojila, se tveganja povečujejo zunaj bančnega sistema. Bančni sistem smo popravili in smo zagotovili, da tukaj banke niso preveč izpostavljene in ker smo zaustrili uh, eh, pogoje pri bančnem sistemu, pa so se tveganja preselila drugami in na to moramo biti pozorni. Če se vrnemo k Edisu, torej razlog za sistem jamstva za vloge v Evropi in v um, znotraj Evropske unije mora biti ključni dejavnik, temeljiti na dveh ključnih dejavnikih, na robustnosti in na trajnostni robustnosti, zato ker mora bančna unija biti zmožna, da eh, se vzdrži tudi, da se ohrani tudi v primeru raznih eh, šokov in trajnost zato, ker mora arhitektura bančne unije zagotoviti enake pogoje za vse, in tudi zagotoviti to, da se bodo pod, odločitve sprejemale skupaj znotraj prvega in drugega stebra. Potem pa so tu še ukrepe in reforme, ki lahko prispevata k obema elementoma bančne unije eh, in ki se navezuje tudi na Evropsko monetarno unijo, vendar o tem danes ne bomo govorili. Hvala lepa, Olivier Garsan. Gospod Janku, Ja. Eh, seznam prijavljenih govornikov je zdaj zaprt. Slišali smo, da imamo mehanizme garancij, ki pa niso popolne. Prvi je na vrsti Alberto Barnaj iz Italije. Thank you. Thank you, Mr. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi drugim eh, vsem govornikom. Samo nekaj pripomb. Slišali smo, da zmanjšanje tveganj um, vodi k edisu in k delitvi tveganja. Torej, najprej zmanjšamo tveganja in potem jih delimo. Tako iz italijanske perspektive eh, zgleda, da to da mi najprej zmanjšamo svoja tveganja in potem delimo vaša tveganja. In to ne bi bil pravičen posel za nas. Zelo precizno eh, vprašanje imam, predvsem za eh, gospoda Orija, Orijo. Rekl je, da moramo vzpostaviti enake pogoje za vse. Ampak kaj pa z vlogo eh, sredstev eh, po pravilu 2 in 3 v premoženju evropskih bank, kajti eh, pogosto se sliši, da je to potencijalna grožnja za stabilnost evropskega finančnega sistema. Potem govorili ste o majhni profitabilnosti evropskega bančnega sistema. Moramo videti, da nizke obrestne mire in nizek evro, da to potrebujemo, ko pride do šoka in tudi po šoku, da bi blažili um, razliko med južnimi in severnimi državami evroobmočja. E, torej, iz tega se lahko naučimo tudi lekcije um, in sicer na osnovi teh strukturnih značilnosti evroobmočja. Hvala, držali ste se časa. Niko Laos Tornaritis iz Cipra. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi govoril bom v svojem maternem jeziku. Um, dokončanje bančne unije ne sme ostati samo pobožna želja, ampak mora to eh, predstavljati močno politično voljo, zavezo za napredek eh, pri najobčutljivejših in pomembnih temah v povezavi z omejitvijo tveganja in zlasti delitve med evropskimi partnerji. Absolutno potrebno je, da imamo neposreden skupni finančni mehanizem za zaščito leto nekakšen common fiscal backstop, neko eh, skupno varovalo za enoten sklad za sanacijo in za evropski sistem za zaščito vlog, zato da bi eh, imeli eh, enako zaščito za vse denarne vloge, ne glede na to, kje ljudje živijo. Eh, ta paradoks se mora končati. Eh,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 na evropski ravni vse to zagotavljamo, medtem ko tu delujemo na nacionalni ravni. Prihajam iz majhne države, ki je morala za ta paradoks zelo veliko plačati eh, zaradi eh, ekonomske in finančne bančne krize. Danes nam gre sicer boljše in bančno unijo moramo sedaj obrožiti s pravili discipline in solidarnosti. Eh, takšen ukrep bi eh, bil konkreten dokaz za to, da obstaja solidarnost eh, v Evropski uniji med Evropskim jugom in med našimi državljani, eh, ki kljub napredku pogosto še vedno trpijo zaradi posledic ekonomske krize. Sedaj imamo pred seboj evropske volitve in želimo se obrniti na evropske državljane. In uh, sicer želimo podpirati Evropi prijazne tendence, uh, reakcionarne uh, sile pa želimo razorožiti, skratka tiste, ki delujejo proti nam. Hvala lepa. Hvala. Gospod Hans Michelbach iz Nemčije, na vrsti naslednji gospod predsedojoči. Eh, po mojem mnenju mislim, da smo pred temeljni izzivi eh, in o tem moramo razpravljati danes. Smo v letu evropskih volitev in eh, mnogo globalnih sistemov ureditve v svetu ne funkcionira več zadovoljivo. Stvari so postale zelo težavne, da bi držali Evropo skupaj v vseh temah. Pri Brexitu še ne vemo, kakšen bo izid. In Eh, potem je tu še eh, ekonomska škoda politike konfrontacij in zapiranja. Eh, medtem smo seveda vse to prepoznali. Svet je v vedno večjem neredu in nimamo nekega novega reda, ki bi bil že na eh, vidiku. Gre za multilateralizem, eh, za izravnavo eh, interesov. Tu so ZDA, Rusija, Kitajska, ki si želijo politično, ekonomsko razdeliti svet med seboj. In imamo zelo veliko število dejavnikov tveganja in vsak posebej se zdi, da je rešljiv. Vendar pa se hkrati tudi med sebojno krepijo. In to bi lahko prispevalo eh, k hitremu koncu približno desetletnega obdobja rasti, eh, kar pa ne pomeni, eh, da bi nas eh, morala skrbeti zaradi eh, dokončanja bančne unije. To dokončanje bančne unije je pomembno in potrebno, vendar pa je to treba zgraditi na stabilnih osnovah in proces zmanjševanja tvegan eh, zlasti pri slabih kreditih je nekaj, kar je bistvenega pomena. In tu bi morali biti bolj ambiciozni pri sprejemanju ukrepov in konec koncev bi morali poskušati poskušati najti rešitve, ki bi jih povsod sprejeli. Eh, predlog eh, za evropski sistem eh, zaščite vlog EDIS je nekaj, na kar v nacionalnih državah gledajo kritično in to je treba resno jemati. Zaključek brez zadostnega zmanjšanja slabih kreditov eh, za nas eh, ni nekaj eh, spremljivega. Vse moramo storiti za to, da bi zmanjšanje bilo realizirano v smislu boljše stabilnosti, kajti zelo veliko je na kocki za Evropo. In še gospa Pervonš Perez kot zadnja govornica in sicer eh, poslanke Evropskega parlamenta. Hvala. Hvala različnim govornikom, ki so govorili o tej fazi bančne unije. um, moramo seveda ostati realistični, ampak moramo um, ohranjati tudi zgodovinski spomin do sedanjega angažmaja. Um, včasih se mi zdi, da pero, periodično um, enostavno ponovno pišemo isto zgodbo, jo nadaljujemo. Um, naprimer, projekt Bančne unije um, je že zelo star, prve faze, prve etape so se začele junija 2012. Ideja, da je to treba postaviti na tri noge, čeprav nihče ne hodi s trimi nogami, ampak torej vprašanje. Um, Zaščite eh, hranilnih vlog je bila tema tudi že takrat. In včasih se zdi, da v teku tega angažmaja in ukvarjanja s tem eh, je um, postalo zmanjšanje tveganja vedno pomembnejše. Ehm, um, Torej, in ta, ta delitev e, tvegan se zdi nekaj nepremagljivega. Um, seveda gre pri tem za pristojnost držav članic, ampak um, Namen današnjega srečanja je, da vidimo tudi, eh, kakšna so politična sporočila, kontraproduk kako kontraproduktivno je, če se nek ukrep sprejme v imenu solidarnosti in nikoli ne pridemo do konca in ne moremo premostiti določenih ovir. Eh, torej, ne vem, ne poznam pravnega reda, kjer javni organi ne morejo določiti um, Eh, obveznosti za zasebna podjetja, če um, imajo od javnosti do, določeno korist in dobivajo subvencije podpore. Torej moramo iz, iti iz te tehničnosti te razprave in se vrniti na politično raven. Torej, če nek eh, obveznost ni izpolnjena in eh, če pride do uh, prekinitve pogodbe, uh, Eh, potem um, se mi zdi, da to ogroža celoten evropski projekt in um, nihče ne more biti, torej to ne more biti v interesu nikogar, gospod Marovali, Evropski parlament. Kar zadeva eh, bančno unijo, uh, gre se bi da za delitev tvegan, ampak to, kar je povedal gospod Brnjaj, je prav tako pomembno. Torej, zmanjšali tveg, smo tveganja eh, posojil in sedaj eh, gre za finančna tveganja druge in tretje ravni. In to prinaša um, spremembe um, na trgih, ker je odvisno seveda od obsega likvidnostnih sredstev in to lahko vodi seveda tudi do izgub bank. Um, um, in uh, seveda imamo tudi vrčevalce in taki instrumenti um, lahko povzročijo probleme, če nimamo jamstva za vloge. Potem bi ta problem, problem, problem bil še večji, kot je danes, eh, ali eh, kot je naprimer pri Bail-inu, potem eh, slaba posojila. Eh, Eh, tudi tu so seveda problemi eh, eh, povezana s konkurenčnostjo. Mnoge države so od, mnogi so od držav dobile velike podpore. Italija pa je v ta sistem unesla manj likvidnosti in zato gre bolj, počas, bolj počasi. SSM, je povzročil tudi probleme, kaj ti banke se morajo odzvati na te zahteve. Potem razprava um, in to, kar je povedal Šojble v zvezi z posvetovanjem BlackRocka. Torej, včasih gre seveda tudi za taka svetovanja, mogoče bi bilo bolje internalizirati take ocene, kot pa da jih eh, ponudimo nekomu, kot je tudi BlackRock, ki je eh, eh tudi špekulativen sklep. Eh, in vprašati moram, ali se še kdo želi prijaviti k besedi. Očitno ne, torej v tem primeru imamo torej vprašanja, imamo eh, skrbi, eh, daleč stran smo še eh, od tega, da bi lahko obladovali vsa tveganja v bančnem sistemu. Prosim, gospod Enrija. Hvala, gospod Janku, hvala tudi za vprašanja in za komentarje. Najprej v zvezi z tem, kar je povedal gospod Banjaj vedno mi je bilo jasno, da obstaja polarizacija v debati o risk reduction in risk sharing, o zmanjševanju in o delitvi tveganja. In to je bilo vedno, eh, po mojem mnenju, škoda, eh, kajti moramo biti na evropski ravni, slediti čas, časovnicam eh, dosegati napredek. Eh, vedeti moramo, kaj je tista končna točka, ki jo želimo doseči, tako kot je povedal že tudi eh, Olivier Gerson. In videti moramo vse korake, ki so potrebni, da pridemo do tja. In to so sporedni koraki na različnih področjih. Skratka, zmanjševanje tveganja je nekaj, kar je treba doseči. Bil je napravljen zelo velik napredek, SSM je bil bistvenega pomena pri doseganju tega napredka. In prav tako je je jasno, da potrebujemo napredek eh, tudi na drugi fronti in da bi pravzaprav obe stvari morali potekati usporedno. Eh, kar zadeva um, ehm, scheme um, ehm, zaščite depozitev, hranilnih rok, mislim, da nišče ne sprotuje dejstvu, eh, da na koncu te časovnice, te poti potrebujemo um, ehm, evropsko neko garancijsko schemo. Ehm, mislim, da je bilo zelo škodljivo v okviru krize, eh, da so na določenih eh, nivojih eh, bile izražene skrbi v določenih državah glede odpornosti te ali one scheme zaščite depozitev. Eh, in to je povzročilo odtekanje sredstev eh, v specifične države. Eh, mi imamo evropsko zakonodajo, ki pravi, da morajo biti te depoziti zaščiteni in poplačani tako, da je treba zagotoviti, da bo ta garancija enake vrednosti in sicer povsod v okviru bančne unije. Eh, kajti sicer eh, bi depoziti v eni državi ne imeli eh, enake vrednosti kot depoziti v drugi državi. Potem še to glede potrebe po usporednosti. Seveda, zaradi tega, ker če želimo povečati vzajemne garancije, to je zelo pomembna točka in tu je pomembna vlogo ECD-ja. E, No, potem eh, pa eh, glede varovalke za nedonosne izpostavljenosti in to mislim, da gre v enaki smeri, no, kar zadeva sredstva nivoja 2 in 3. No in eh, naj tu povem dve točki in sicer ena bolj usmerjena nazaj, druga pa naprej. Kar zadeva to usmerjenost, pogled nazaj, bi rekel, da bi morali prepoznati, da je bilo veliko napora eh, posvečenega eh, na strani SSM temu področju in eh, to je bil podarek tudi pri EFSI glede evroobmočja in sicer so bile namenske terenske inšpekcije, ki so bile usmerjene v te portfolje in ne uh, davni stres test, ki je bil zaključen novembra lanskega leta, ki je upošteval eh, posebno metodologijo, uh, ko je šlo za pomankanje likvidnosti teh sredstev. Uh, in uh, to je šlo za um, posebne stres stres teste v zvezi z evalvacijo nivoja 2 in 3. No, če pogledamo naprej, lahko rečemo, da to ni še zaključek zgodbe, še eh, vedno moramo eh, nadaljevati, pravzaprav delati še bolj na tem področju, kajti bolj, ko se pomikamo eh, proti izhodu nekonvencionalne politike monitoringa, ki jo še sedaj imamo, je postane jasno, da bo tveganje trga postalo vedno pomembnejše. Skratka, to je nekaj, kar postavlja poseben izjiv. ECB ECB je zato tudi načrtovala specifično eh, kampanjo on-site inšpekcij v zvezi z evalvacijo tveganja. In sicer, eh, da eh, se pogleda tako ta, to področje varoval, kot tudi sredstev. In to se bo zgodilo leta 2019-2020, to je v našem delovnem programu. No, potem v zvezi eh, potrebe po času za eh, NPL. -e. Eh, tu, če mi dovolite, se ne bi strinjal. Eh, kajti, če bi dali več časa za NPL, bi pomagali bankam in pomagali bi ekonomskemu eh, sistemu, ki ga servisirajo in mislim, da bi tu zgrešili pomen. Skratka, če si pogledamo eh, izkušnje drugih jurisdikcij, eh, države, ki so bile najbolj eh, uspešne pri obvladovanju nedonosnih izpostavljenosti, moramo ugotoviti, da morajo banke znova biti, eh, postati profitabilne eh, in eh, biti sposobne posojati. Zato je potrebna tudi javna podpora in v večini primerov je to bilo tudi poplačano nazaj pravočasno, vendar pa je jasno, da zakasnitev prilagajanja Eh, kristalizira eh, situacijo, v kateri je banka disfunkcionalna. Eh, če banka pravzaprav ne posoja, ne ustvarja dobička in so to pravzaprav banke, ki so nefunkcionalne v svojih dejavnostih. No, potem pa še v zvezi z BlackRockom in sicer je bilo to izraženo strani nemškega parlamenta preko gospoda Šojbleja, preko nemškega poslanca in tudi strani Evropskega parlamenta pred nedavnim časom. Eh, in sicer glede vključenosti BlackRocka v stres testih, eh, mi smo specifično eh, zahtevali požarne zidove, med svetovalci, ki so delali na terenu za nami, imeli so dostop do naših eh, informacij samo na terenu eh, za ko bo to delo eh, končano, eh, bo informacija seveda javno objavljena, bo na voljo vsem, eh, tako da ni nikakršne konkurenčne prednosti več za tiste, ki so sodelovali v tej vaji. Strinjam se tudi za dejstvom, da bi morali zmanjšati to vezanost na zunanje svetovalce v tej nalogi in v proračunu. Za to leto smo se odločili, da bomo internalizirali to funkcijo in naslednji stres test bo eh, voden predominantno z internimi viri. Hvala. Uh, so še kakšni prispevki, prosim? Um, eh, hvala čisto na hitro. In sicer, eh, kot vidno, se strinjam za vsem, kar pove Andreja. Tudi Pervož Perez ima prav. Res je, da delamo na prispevki osnovi eh, nizozemske eh, časovnice in sicer eh, iz eh, junija 2016 eh, in eh, nismo napravili še velikega napredka, kar zadeva delitev tveganja. In no, tudi to, kar je povedal Andreja, dosegli smo konec tega pristopa, tako da se moramo premakniti na drugo stopnjo. Eh, in pogledati moramo, ali se strinjamo eh, s tem, eh, kar imamo, bančno unijo, ki bo stabilizirala evro območje če boste vprašali gospoda Šolca, gospoda Trijarja, kaj je pravzaprav destinacija, kakšno sliko bi želeli leta 2030, bi dobili precej podobne odgovore. Če pa vprašate, kakšna naj bi bila pot do tja, potem pa bi dobili relativno različne odgovori. Skratka, vprašanje ni destinacija, ampak pot do tja. Vsi se v bistvu strinjamo, kaj je potrebno za stabilizacijo eh, evroobmočja, za bančno eh, unijo. Eh, potem je tu moralni hazard in različne stvari. Skratka, glede na to, kje stojite, je temu ustrezen tudi vaš pogled. Eh, to je razlog, zakaj bi se eh, morali pravzaprav daliti od sterilne razprave glede delitve tveganja, zmanjšanja tveganja, kam želimo iti, ali je to in to potrebno za dosego tega in tega in v določenem času. In ali se lahko odločimo vseh teh Eh, elementov. To, kar želi ta država, kaj drži ta država, česa ne mara ta država in česa ne mara ona država. In o tem je treba odločiti sedaj in potem je določi, eh, določeno zaporedje tega. Eh, potem so nekatera zaporedja, ki so pravzaprav eh, potrebna in vsak potrebuje zagotovilo. In eh, to zagotovilo je nekaj, kar je zapisano v zakonu in da vemo, v kakšnem zaporedju bo to šlo, vendar se moramo o tem odločiti sedaj. Kot smo videli, če začnemo za zmanjševanjem tveganja, tisti, ki mislijo, da to tako pomembno, se ne, ne bodo nikoli predstavile v smeri delitve tveganja. Eh, tisti, ki so bili uh, za uh, delitev tveganja, so menili, da je zmanjševanje manj pomembno. Uh, skratka, uh, upam, da bo skupina na visoki ravni skratka, našla možnost, da se bo ta um, razprava dvignila na višji ravni nivo eh, in da bo tem tekla beseda tudi na vrhu v decembru. Eh, zelo se strinjam tudi eh, glede tega, kaj je rekel Andreja v zvezi z NPL-ji. Če bomo napravili napako v Evropski uniji, torej, da imamo preveč eh, fokusa usmerjenega na regulativne rešitve, eh, da eh, gledamo samo z obveznostmi v bilanci, da bolj kopičimo te obveznosti, Eh, ampak eh, to je potem zelo drag način. Drug način je, da nismo tako regulativni, ampak da je fokus na nadzoru na eh, drugi strani bilance, na evalvaciji sredstev. In To velja tudi za izpostavljenost in to je tisto, na kar se osredotočamo sedaj, to je tudi manj drag način, eh, to je pa pravzaprav tudi eh, dober način, eh, kako se ukvarjati z tem vprašanjem iz preteklosti. Imamo neko dediščino iz preteklosti in to je različno od države do države. Skratka, pretvarjamo se, da lahko skočimo iz enega sva v drugega, svet, vendar to ne gre. So vprašanja uh, preteklosti. Eh, in sicer so eh, banke nekoč zelo na veliko posojale, vse to je treba upoštevati, skratka vso to dediščino preteklosti. In to je tisto, česar ne počenjamo, ne čistimo preteklosti za to, da bi lahko eh, začeli čisto za naprej. Skratka, to je, mislim, da bolj pomembno, kot pa da stalno debaritiramo o zmanjšanju ali pa eh, delitvi tveganja. Hvala. In sicer bi želel povzeti in. Eh, prav tako želim eh, povedati to, kar je rekel gospod Gualtieri in gospod eh, Enrija. Skratka, če želimo povezati današnje prispevke, lahko rečem, da sta dve pomembni nalogi in sicer je mehanizem eh, garancij, potem pa še diferencijacija med državami. Ampak, naprimer, ponudimo primer rešitve dnevno 1,513 milijard eh, plačujemo in plačujemo tudi 180 milijard evrov za tehnologijo, ki proizvaja energijo. Morda bo to letos 200 milijard. Odkot prihaja ta denar? Iz bank. Iz bank in kdo vzdržuje ta mehanizem. Potrošniki, to je eh, mehanizem subvencij. Zakaj ne bi mogli deliti teh subvencij z bankami, kajti banke so del procesa. In morda bomo lahko našli rešitev za ta mehanizem garancij, e, kaj ti razumev sem, da obstaja tveganje, da države ne želijo biti vključene, da je to predno za banke in tako naprej. Ampak konec koncev plačujemo te ogromne zneske, dnevno, dnevno plačujemo to. To so najdražji računi za energijo na svetu. In potrebujemo to tehnologijo, plačujemo za to tehnologijo za naslednji dve desetletji vsako leto. Thank you, thank you eh, Hvala, dragi kolega. Mislim, eh, da je bila to zelo zanimiva debata in uh, strinjam se tudi za končnimi pripombami uh, gospoda uh, Enrija Ingersona. Uh, ni, sploh se ne bi mogel bolj strinjati z njima, eh, da je včasih zelo pomembno to etiketiranje, ki nas lahko zmede in nam ne pomaga. To, kar je risk sharing, je pravzaprav ukrep za risk reduction, za zmanjševanje tveganja. Če upoštevamo, da imamo pravno zavezujoče obveznosti, kot je rekel Andreja, eh, da eh, imamo eh, pokritje depozitev za 100 tisoč evrov, potem to že obstaja. Lahko se vprašamo, kakšna je raven kredibilnosti te garancije in kredibilnost pomeni, da bo manj verjeten tist dogodek, da bi se to pomankanje kredibilnosti lahko pretvorilo v otok teh depozitev rešitev. No, potem je tu ECB z simulacijo, eh, kako eh, bi eh, naprimer, to lahko izgledalo tudi v smislu vzajemnosti. Gre pravzaprav za dejansko delitev virov med deželami članicami. Po drugi strani, če bi pretvorili učinek v zaupanje. Bi to bila pozitivna igra? Mislim, da je to dobro, to, kar je rekel Olivier. Ne mislim, da bi kdorkoli lahko dvomil o cilju, ampak razpravljamo o poti do tja. In pristop, ki ga želim videti, je pristop, ki ni želim. Uh, zmanjšati tveganje soseda. E, Italijani govorijo o potrebi po zmanjševanju, e, o NPL-u, potem e, nemški kolegi pravijo, da bi želeli imeti boljšo elevacijo sredstev ravni 2 in 3. Skratka, potem je to seveda splošna zavezanost zmanjševanju tveganje. Hkrati pa moramo zaključiti, dokončati bančni okvir, kajti to je tudi ukrep za zmanjševanje tveganja. No, samo še točka glede dediščine v zvezi z NPL-ji. Seveda eh, potrebujemo neko uravnoteženo varovalo. Eh, no, gre eh, za hitrost, katero se ukvarjate za to dediščino. Če imate naprimer varno in ne tako varno posojilo, In eh, če je nesposobnost plačevanja enako kot slabo eh, posojilo in če bi eh, morali vsako nesposobnost pretvoriti v nič v dveh letih, mislim, da je to bila prva ideja, mislim, da to ne gre za začetno zmanjševanje tveganja. In to je pravzaprav neka vsega, Eh, spodbuda, da ostanejo pri življenju tudi dobre firme. Skratka, napredek je bil napravljen tudi na področju teh varoval eh, in to eh, smisel tega je, da se izboljšujejo zmogljivosti. In prej, ko boste to uporabljali, prej boste uporabljali tudi orodje, ki je vse, Eh, ki trenutno še ni dovoljeno v okviru naših regulativ. Skratka, ta bančni svežen mora eh, nuditi eh, neko spodbudo, nekaj, kar bi pospešilo čiščenje bančnih bilanc, kar zadeva NPL in mislim, da da bodo vse banke eh, želele um, trajnostno zmanjševati tveganja. No, potem delovna skupina na visoki ravni, to bo res na zelo visoki ravni in ta let v višino uh, upam, da ne bo povzročil uh, izgubo uh, vida za konkretne zadeve. Mi smo odgovorni kot parlament kajti mi še eh, nismo zaključili obravnave eh, Edisa, eh, zdaj pravzaprav lahko krivimo samo svet, mi smo pa seveda tudi soodgovorni, jaz sicer nisem bil med temi, ki so nasprotovali temu ukrepu, ampak res upam, da bomo bo v naslednjem mandatu ta skupina sposobna, eh, da bo v krajšem času lahko zaposnila vrzel tega regulativnega okvira in da bo tudi tlakovala pot za dejstvo, Eh, da bomo v naslednjem eh, koraku bančne eh, unije lahko odstranili ovire za integracijo bank. To pa seveda ne pomeni, da je en ukrep primern za vse. Potrebujemo tudi majhne banke, vendar pa potrebujemo tudi čezmejno bančništvo, integracijo in zaključiti moramo ta eh, začaran krog eh, med dokončanjem in fragmentacijo eh, bančne unije, In uh, mislim, da bo naslednji korak ta, da bo to potekalo usporedno. Hvala lepa vsem vam in upam, ko se bomo srečali naslednjič, da bomo že na višji ravni, kar zadeva dokončanje bančne unije. Uh, hvala Andreji in Olivjeju, hvala vsem vam, hvala so predsedujočim in sedaj še informacija. Sprejem bomo imeli v hiši evropske zgodovine. Gostitelja sta Evropski parlament in Romunski parlament. Hvala, hvala tudi tolmačem za njihovo odlično delo in želimo vam lep dan in vidimo se jutri. Hvala.